Evropski parlament, pa tudi računsko sodišče bi si lahko ogledalo situacijo in to predlagam tudi sam za boljše upravljanje naših verov. Gospa Benova je naslednja na vrsti.